zahtevami glede zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali. Za začetek razprave dajem besedo gospe poročevalki za 4 minute. To je prva sprememba te uredbe v skladu z Lizbonsko pogodbo. Zahvaljujem se gospe Vansoli, gospe Vilmon, gospe Valjan, gospe Nikolson, gospe Evans in gospe Rosbach v vlogi poročevalcev v senci tekom teh zelo zapletenih pogajanj. Prav tako se zahvaljujem pravni službi in eh, službi za spremljanje postopka soodločanja za podporo. Prav tako se zahvaljujem svetu in komisiji za sodelovanje. Glede same vsebine smo se dogovorili zgodaj decembra v odboru za okolje, takrat smo sprejeli vsebinski del tega poročila. E, od 1. decembra pa velja člen 290 e, za to poročilo. Pogosto se je zdelo, da ne bo prišlo do dogovora, ampak vendar nam je. Uspelo nam je priti do dogovora, na podlagi katerega bodo lastniki hišnih e, živali še vedno potovali preko meja znotraj Evropske unije skupaj s temi hišnimi eh, eh, živalmi. Prav tako pa smo uvedli določena prehodna obdobja, po katerih lahko posamezne države uporabljajo drugačna pravila za to omejeno časovno obdobje. Pomembno je, da nadaljujemo z izboljševanjem stanja obolelosti za steklino v Evropski uniji. Zato smo določene ukrepe podaljšali do 31. decembra 2011, ko bo sistem harmoniziran v celotni Evropski uniji. Prav tako to poročilo predlaga, naj po novem režimu vključimo tudi vprašanje klopov in pa in eh, ehinokokoze v skladu z začeljem 290 se lahko sprejemajo delegirani akti, kar pomeni, da lahko svet in parlament delegirata na komisijo sprejemanje nezakonodajnih splošnih aktov za dopolnitev ali spremembo določenih eh, neključnih elementov. Naprimer, ko gre za omejevanje drugih bolezni kot eh, stekline, ki se lahko širijo z premiki hišnih živali, živali v takšnem primeru lahko delegiramo sprejemanje takšnih aktov na komisijo. Potem bi lahko tudi morda spremenili način identifikacije živali. Prav tako menimo, da bi z delegiranim aktom lahko spremenili tehnične zahteve, kar zadeva cepljenje proti steklini. Na ta način bi kar se da enostavno upoštevali tehnični in znanstveni napredek na tem področju. Dogovorili smo se že glede same dikcije teh določb v skladu z členom 290 in to je tudi v skladu s pristojnostmi Evropskega parlamenta v skladu z Lizbonsko pogodbo. Dejstvo, da je bil dogovor dosežen že v prvem branju, kaže, kako pomembno je to vprašanje za vse upletene. V zaključek naj povem, da gre za tudi pomemben znak demokratičnosti, na katerega moramo biti ponosni tudi mi kot uh, Evropski parlament. Namreč, da je poročevalka iz eh, majhne politične skupine dobila priložnost za vodenje tega postopka in eh, zato gre zahvala vsem trem institucijam, parlamentu, komisiji in svetu, ki so neutrudno delali na tem poročilu. Upam, da bodo kolegi pri glasovanju tudi izkazali svojo podporo našemu delu. Hvala lepa, gospod Debron. Komisar Dali, izvolite. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, odbor za okolje, javno zdravje in varnost se zahvaljujem za opravljeno delo, še posebej poročevalke gospede Brun, za njena prizadevanja doseči dogovor glede tega vprašanja, ki je dokaj občutljivo vprašanje za nekatere države članice. Prav tako cenimo dejstvo in razumemo dejstvo, da je poleg teh vsebinskih vprašanj morala voditi tudi zelo težek postopek glede delegiranih aktov in zato se poročevalki zahvaljujem. Intenzivna pogajanja med vsemi tremi institucijami so privedla do kompromisnega besedila, ki v polni meri odraža tudi tehnične zahteve, ki jih je podala komisija, prav tako pa izkazuje ustrezno prilagoditev tega predloga Lizbonski pogodbi in določbam te pogodbe in sicer na način, ki je za komisijo sprejemljiv. Naše skupno delo je bilo zapleteno in eh, tudi nekoliko upočasneno zaradi prilagajanja Lizbonske pogodbi, vendarle pa imamo zdaj priložnost, da delo zaključimo pravočasno. Pred glasovanjem o kompromisnem besedilu lahko potrdim, da komisija ne namerava predlagati nadaljnega podaljšanja prehodnega obdobja, ki se bo zaključilo 31. decembra 2011. To pomeni, da bomo imeli popolnoma harmoniziran sistem pravil s 1. januarjem 2012. Komisija pa vendarle namerava predlagati ponovno sprejem uredbe in sicer v celoti in sicer še pred 30. junijem 2011, kar zadeva delegirane akte in pa izvedbena pravila. Glede delegiranih aktov bo komisija upoštevala seveda tudi Eh, karenčno obdobje, zato da bi zagotovili, da boste Evropski parlament in svet lahko izvajala tudi svoje pristojnosti v tem času, ki bo na voljo. Na koncu lahko potrdim tudi zavezo komisije skupaj s parlamentom in svetom, da določbe te uredbe nikakor ne prejudicirajo nadaljnih stališč institucij, kar zadeva implementacijo člena 290 pogodbe o delovanju Evropske unije ali posameznih zakonodajnih aktov, ki vsebojo to vrstne določbe. Upam, da bo parlament podporil kompromisno besedilo, ki po mojem mnenju ustrezno izraža vse pomisleke tega zbora. Hvala lepa, gospod Dali. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej gospod Fjellner v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar. Gre za zelo pomembno poročilo ne le zato, ker zadeva način, kako ljudem olajšati premike hišnih živali preko meja, ampak tudi zato, ker nam omogoča to, da se bolezni, ki jih utegnejo prenašati hišne živali, ne širijo po Evropi. Kot švedski poslanec v Evropskem parlamentu sem še posebej zainteresiran za to vprašanje, kajti obstajata dve bolezni, ki jih na srečo Švedska trenutno nima ena takšna bolezen, eh, zelo pomembna, je steklina. No, ob sprejemanju tega poročila nas je skrbelo, da bodo pravila, ki jih imamo na švedskem, ponovem ne smela veljati več. na švedskem imamo posebno pravico, da lahko vsakdo eh, zunaj v naravi tabori, kjer hoče. In zato je še kako pomembno, da to vrstnih bolezni ne prinašamo na švedsko. To ni nekaj, kar bi bilo tako zelo samoumevno v razpravi o tem poročilu. Zdelo se je, da bi kometološki postopek utegnil povzročiti določene vrzeli in da bi ravno te vrzeli potem povzročile, da bi te bolezni lahko prišle na Švedsko. Zato se zahvaljujem vsem, ki so si tako močno prizadevali za to, da smo našli rešitev, ki preprečuje ravno to. Namreč ljudem sicer omogočamo, da neovirano lahko izvajo premike hišnih živali, obenem pa omogočamo tudi določena prehodna obdobja, v katerih lahko obveljajo eh, posebna pravila v državah, v katerih eh, ta pravila že so. Hvala lepa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Linda McCaven. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej zahvala, gospe De Brun. Najprej smo pričakovali, da bo to poročilo sprejeto kaj hitro, potem pa se je izkazalo, da smo morali govoriti o novih delegiranih aktih, ne da bi na ta način posegali v prihodnje to vrstne delegirane akte, tako da hvala svetu in tudi komisiji, kajti to je bila tudi ena vaših prvih nalog tukaj, da ste našli rešitve za ta vprašanja. Razprava je v veliki meri potekala eh, glede tehničnih vidikov te zakonodaje, ampak to je zelo pomembna zakonodaja za številne državljane, glede možnosti prostega premikanja eh, njihovih hišnih živali po Evropi. Ko smo sprejemali prvo zakonodajo na tem področju pred nekaj leti, je bila podpora kar velika. Eh, imamo zdaj seveda to prehodno obdobje, ki ga omenja gospod Fjeller in to je pomembno, zato da se te bolezni ne širijo v države, kjer. Eh, zaenkrat teh bolezni ni. In zato se zahvaljujem komisiji za privolitev v to prehodno obdobje, eh, tako da, ko bomo dobili novo zakonodajo, eh, na podlagi katere bo velja, bodo veljale enaka pravila v vseh državah, da bo do takrat eh, mnogo višja stopnja zdrave živali v Evropski uniji. Kar zadeva komitološki postopek, naša skupina podpira kompromisni predlog, ki je bil izpogajen. Menimo, da mora parlament imeti zagotovljeno eh, uh, enakopravno, zameti zagotovljen enakopraven položaj. Potem glede ekspertnih skupin in kdo naj bodo ti eksperti, ti strokovnjaki, tukaj bi radi povedali, da ko govorimo o strokovnjakih in o posvetovanju strokovnjaki, morajo to biti strokovnjaki z vseh področji, torej držav članic, iz nevladnih organizacij in morda tudi tisti, ki jih predlaga Evropski parlament. Zelo me torej veseli, da smo dosegli ta dogovor. To pomeni, da bo prehodno obdobje obveljalo dovolj časa, dokler komisija ne predlaga nove zakonodaje na tem področju. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, gospa Valjan, tri minute in pol. Hvala predsedujoči, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Naj spomnim, da je prosto gibanje eden eh, temeljnih stebrov Evropskega enotnega trga, katerega namen je eh, boljša konkurenca, večja ekonomija obsega. In to je tudi to, kar je najbolj privlačno na Evropski uniji. Sčasoma je dejstvo, da se ljudje lahko prosto gibljajo po Evropski uniji, nekaj, kar ni le temeljna komponenta notranjega trga, ampak je to postavila tudi temeljna pravica. S tem, ko odpravljamo omejitve, ki jih postavljajo eh, najrazličnejša nacionalna pravila, bodo evropski državljani in tudi evropska podjetja lahko m, mm, lažje potovali po Evropi, še posebej, če bo premik eh, hišnih živali podvržen enotnemu e, sistemu, saj bo na ta način tudi znižan strošek tovrstnih premikov. In zato me veseli, da komisija podaja predloge v tej smeri. Pozdravljamo enoten potni list za hišne živali. To bo vsekakor lašalo premike hišnih živali. Obenem, pa se strinjam, da moramo zagotoviti kar se da visoko stopnjo zaščite za človekov zdrav in tudi zdrave živali. S prehodnim obdobjem bomo zagotovili več časa, da se vzpostavi ustrezna infrastruktura in ustrezni kadrovski pogoji. Eh, ob tej argumentaciji bo parlament vsekakor glasoval za podaljšanje prehodnega obdobja za določene države članice do konca leta 2011, saj te države morajo upoštevati določene specifične uh, določena specifična tveganja. Vendar pa to ni prvič, ko omogočamo nekaterim državam, da uveljavljajo strožje ukrepe kot eh, druge. Najprej je prihodno obdobje veljalo do leta 2008, potem je bilo podaljšano do leta 2010. Zdaj smo se dogovorili za še eno podaljšanje. Kljub temu, da sem naklonjena do neke mere tistim državam, ki menijo, da je njihova populacija hišnih živali bolj uh, podvržena tveganju nekaterih eh, bolezni, je kljub eh, programom cepljenja, ki se izvajajo eh, proti steklini v številnih državah, mislim, da to nekaj, kar mora predstavljati zadnje podaljšanje tega prehodnega obdobja. Vsi torej, mislim, da se lahko strinjamo, da je potrebno odpraviti prehodno obdobje in da zagotovimo enoten sistem in enoten režim za vse. Zanimivo je, da je bilo najbolj sporno vprašanje v tem poročilu ne vprašanje uh, vsebine, ampak vprašanje, kako izvajati določbe Lizbonske pogodbe glede komitološkega postopka. To je prvi akt sprejet v soodločenju, kjer bomo uporabili eh, te določbe. Glede na pomembne poblastile parlamenta je bilo pomembno, da s tem aktom ne postavljamo kakršnih koli eh, presedanov za prihodnje zakonodajne akte in zato je pomembno, da smo tudi dosegli ta dogovor med eh, komisijo in parlamentom, ki določa, da rešitev uporabljena pri tem aktu ne bo presedan za mora biti na prihodnje akte. Hvala lepa, gospod Nikolsen, ena minuta v imenu skupine ECR. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej ne se zahvalim poročevalki za njeno delo za težko delo, ki ga je upravila pri eh, tem poročilu. Številni smo na začetku menili, da bo to morda poročilo, ki niti ne bo povzročalo toliko težav. Na koncu pa se je izkazalo, da je zadeva mnogo bolj zapletena, kot se nam je na začetku zdelo. Žal je poročevalka bila tista, ki je nosila največje breme pogajanj, eh, vsekakor pa si je mogla močno prizadevati tudi za to, da je bilo to poročilo sprejeto v doglednem času, kajte to je bilo zelo pomembno. Vse eh, smo bili pod eh, pritiskom, da podaljšamo eh, izjemo, ki se izteče junija letos. To je zelo pomemben zakonodajni akt, saj bo zagotovil zaščito tistim državam, ki so v nevarnosti, da se bo na njih razširila steklina. Upamo, da bo do leta 2011 program vakcinacije že v, štev, v visoki meri pripomogel do tega, da bomo to bolezen izkorenili enkrat za vselej. Do takrat pa imamo zdaj način, ki nam omogoča, da uporabljamo strože ukrepe znotraj tega prihodnega obdobja, preden preidemo na enoten sistem, ki bo veljal v vseh državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikolson. Gospa Rozbah, dve minuti. Zahvaljujem se, gospede Brun, za izjemno upravljeno delo. Zelo težko je potovati s hišnimi živalmi po Evropi. Ogromno papirologije je za to potrebno in to je velik problem za to, da se sploh lahko neka družina s hišno živaljo odpravi na pot. Je pa to seveda potrebno, kajti v nekaterih državah poteka dolga desetletja boj proti Eh, boleznim živali. Nekatere države predpisujejo tudi karanteno. Eh, v nekaterih primerih je potrebno tudi cepljenje oziroma vakcinacija eh, divjih živali. In razumem, da nekatere države zelo stežka sprejmejo odpoved svojega dolgo, dolga leta uveljavljenega sistema. Zato komisijo sprašujem, ali morda ne bi bilo pametno, če bi ponovno uvedli veterinarsko kontrolo na meji, kjer je potrebno kot e, imetni hišni živali dokazati, da prinašamo s seboj varno žival z vsemi potrebnimi cepljenji. to bi lahko preprečevalo tudi črni uvoz eh, zelo malih eh, mačk in pa eh, psov. Gospod Šnelhard, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dobrodošli tukaj v Evropskem parlamentu. Dame in gospodje, najprej čestitke poročevalki, ki je pravila odlično delo. Mislim, da ta dokument pokriva številna področja. Seveda smo v zadnjih letih eh, bili priča vse večjemu številu hišnih živali po evropskih gospodinstvih in seveda je vse večja tudi želja potem, da se to žival vzame s seboj na pot in to je nekaj čisto normalnega, ampak eh, mi v Evropi moramo zato imeti pravila, ki bodo preprečevala širjenje bolezni. In ta pravila imamo. To mislim, da je zelo dobro zajeto v uredbi 98-2008. Eh, Prav tako bomo od leta 2011 imeli eh, nov evropski potni list za živali, ki bo jasno izkazoval, kakšne cepljenja je prejela žival. Prav tako bo od leta 200, 2011 oprostite, eh, imeli tudi elektronski sistem identifikacije, ki bo preprečeval dejstvo, da se bodo živali napačno identificirali. Naredili smo ogromno na tem področju v zadnjih letih, tudi s pomočjo Evropske komisije, ki je najprej uveljavila sistem vakcinacije eh, lisic, to je zelo pomembno eh, za preprečevanje širjenja stekline, kajti ta posebna ureditev, ki zdaj še vedno velja za nekatere države, je nekaj, kar je veliko breme za državljanke in državljane. In tukaj moram reči, da ne eh, razumem, eh, v kakšni meri naj bi to bilo v interesu hmm, državljanov. Veliko državljanov me kliče eh, in mi povedo, da ker so prišli dva dni prezgodaj, eh, so imeli več tisoč evrov eh, kazni na meji in eh, za dalj časa so žival vzeli v karanteno eh, zaradi takšnega prekrška. Skratka, še eh, eno leto naj obvelja ta sistem, potem pa. Eh, je tega dovolj, kajti če bo situacija ostala takšna, kot je, potem eh, vsekakor takšen sistem za hišne živali, kot ga imamo zdaj, ne more veljati eh, več in moramo imeti poenoten sistem. Hvala lepa, gospod Jolajnen. Komisar Dali, dobrodošli v parlamentu, tudi jaz se pridržujem temu, kar je dejal kolega Šnelhart. Čaka vas velika naloga do leta 2011. Eh, da boste vzpostavili resnično enake pogoje v vseh 27 državah članicah. In sicer tako, da bodo hišne živali lahko eh, brez težav prehajale iz, eno državo, iz ene države v drugo. Namen uredbe iz 2003 je bil zagotoviti eh, prehod meja brez težav za mačke, za vse, zdaj smo znova podaljšali prehodno obdobje, to je mnogo predolgo, deset let. In nobena država v Evropski uniji si se ne želi, da bi eh, se bolezni selili na njene ozemlje. Ne vem pa, kako lahko 22 držav to sprejema, pet držav pa ne. To je vendarle nekaj, kar velja preveriti. Preveriti, ali eh, realnost sploh še narekuje takšne zapletene sisteme in pa eh, takšna prehodna obdobja. In eh, mislim, da najkasneje, leta 2011, moramo zagotoviti prost eh, režim premikanja hišnik živali. Rečeno je že bilo, da imamo eh, elektronsko označevanje živali, imamo potni list, evropski potni list za živali. Skratka, na takšen način mislim, da bi morali zagotoviti dostop na vse v vse eh, države Evropske unije, ko gremo na počitnice ali pa na delo v drugo državo. To je vse kot nekaj, kar bo šlo v anale, kajti to je prvi zakonodajni akt, ki ga sprejemamo v skladu z Lizbonsko eh, pogodbo in eh, skupaj s svetom bomo podali pooblastilo komisiji za delegirane akte. Tukaj je bil boj trd, ampak uspelo nam je, zato čestitke gospe Debrun za to poročilo in pa tudi za dejstvo, da smo s tem postopkom načeli neko novo obdobje. Približno 100 zakonodajnih aktov na leto sprememo, eh, delegiranih aktov pa je približno 6000 na leto in zato to še bolj kaže na to, kako pomembno je že od samega začetka stvar opraviti pravilno. Hvala lepa, Chris Davis, dve minuti in pol. Thank you, President. Hvala, predsedujoči, komisar. Nekaj besed naj povem in sicer naj pohvalim zakonodajo, s katero razpolagamo. Naj povem, da to temeli tudi na programu iz pred enega desetletja, sicer ki velja v Združenem kraljestvu dejansko ta sistem je povzročal nekaj težav, bodiš si lasnikom, kot tudi samim hišnim živalim. Dejansko nek, nek pes, ki se imenoval Frodo Dages, je imel dejansko možnost, da je izkoristil ta priložnost in s tem je olajšal potem tudi potovanje drugim živalim. Moram reči, da smo potem to razširili na Evropsko unijo z nekaterimi olajšavami in to omogoča dejansko um, pretok številnih živali, kar 60 odstotkov teh je dejansko uh, britanskih. Seveda moramo tudi uravnotežiti zadevo. Um, Zaskrbljenost je obstajala na tem, da bi to povzročilo širitev določenih bolezni. Dejansko, naprimer, pred 20 leti smo imeli veliko večje število primerov stekline in lansko leto manj kot nekaj 100 primerov in niti en sam primer ni povezan z pretokom hišnih živali v okviru tega programa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 Eh, nekateri so razočarani nad dejstvom, da beli dihurji nimajo možnosti teh premikov, tako kot smo pričakovali. Tudi ta zakonodaja, eh, vemo, eh, da mnogi v okviru tega, teh, teh razgovorov oziroma te razprave, mnogi lasniki dihurjev so prišli k meni in me spraševali, zakaj nimajo možnosti, da gredo na razne razstave belih dihurjev po celi Evropi. Dejansko očitno lahko cepimo proti stekleničnosti steklini tudi dihurja, ampak ta, to cepivo se potem ne pokaže pri preverjanjih. Eh, dejansko ugotavljamo, da tudi eh, število takih primerov pri hišnih živalih oziroma pri dihurjih je tako nizko, da bi jih lahko vključili v ta program. Lahko odgovorim tudi na vprašanje Lajnena. Nekatere države kot na Portugalskem um, imajo probleme recimo tudi z. Um, črvi, ki naj bi bili prisotni v uh, drobovju uh, hišnih živali. Tudi komisar, naj zaključim. Naj povem, da velika prednost pri tem zame je to, da lahko uh, se obrnem na svoje voljivce in če me vprašajo, kaj je Evropska uh, unija storila za nje, jim lahko odgovorim, da lahko odnesijo sabo svojega hišnega ljubljenca na uh, dopuste, naj bo to pes, mačka ali beli dihor. Hvala lepa, zelo zanimivo. Sedaj pa gospod Vojčesjovski je naslednji govornik na, na, na seznamu, ampak očitno ga ni v dvorani, v dvorani in torej bom predal besedo gospodu Egnivu. Hvala lepa, predsednik, predsedujoči. Koliko razumem, začetna zamisel za vzpostavitev potnih listov za živali izhaja iz Velike Britanije in moja država je e, imela obdobje, šestmesečno obvezno obdobje karantene in sistem potnih listov je pomemben način za to, da bi omejili širjenje določenih bolezni. Evropska komisija pa je eh, svojim aktom dejansko eh, premostila to, kar je odločila britanska vlada, ki je demokratično izvoljena in uvedla torej neko novo zakonodajo dejansko te novi predpisi v zvezi z zakonodajo, eh, za, ti novi predpisi, za, eh, kar zadeva cepljenje, vsekakor ne zagotavljajo, da bolezni se ne eh, prenašajo prek meja. Dejansko, naprimer, primer živali, ki je že bolna in ki prenaša to bolezen, lahko, tudi, lahko tudi ne kaže simptomov. In eh, torej ja, širjenje je lahko zelo verjetno. Torej ja, ne razumem, zakaj eh, ne bi sprejeli tega, da določene države eh, zahtevajo tudi strože predpise. Nekatere države pa ne sprejemajo potnega lista kot dokaz za, za cepljenje. Drugi zahtevajo dodatne dokaze in torej predsednik, mislim, da na tak način bi lahko lahko uh, tudi se postavil uh, primer nekega incidenta na meji in, torej, in to po uh, zaslugi komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Davis je dvignil uh, modri karton. Ja, naj vprašam gospoda, ali ne misli, da. Eh, morda tudi nasprotovanje Evropske, eh, Evropske unije eh, bi bilo večje, ukolikor britanska vlada ne bi uvedla teh, tega programa, preden je to storila že Velika Britanija. Enostavno naj povem, da jaz ne zaupam temu sistemu in jaz pričakujem, da se bodo stvari poslavšale. Hvala lepa, gospa Megines, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Jaz dajem dobrodošljico komisarju, zahvaljujem se poročevalcu in naj se navežem na besede gospoda Agneva. Naj povem, da mi ni posem jasno, kaj počenjamo tu, kaj eh, delamo. Eh, podaljšujemo izjeme za določene države in omogočamo hkrati tudi pretok hišnih eh, živali. Mislim, da je enostavno eh, premikati živali od ene države v drugo, ampak moramo biti pozorni tudi na človeško zdravje. In torej stvari niso tako, niso tako zelo enostavne, potrebujemo stroga pravila. Hkrati priznavamo seveda, da ljudje želijo potovati s svojimi živalmi, tako Britanci kot tudi drugi državljani. Moja skrb pri vsem tem, pri tem poročilu je, da bi se lahko znašli, eh, da bi se zapletli v tehnične eh, vidike, ki so povezane z Lizbonsko pogodbo zgodbo, to so stvari, ki ne zanimajo državljane, moramo torej opraviti našo vlogo in mislim, da poročevalec se je uh, dotaknil zadeve na ustrezen način. Nevarnost je bila, da bi skozi eh, mrežo zbežalo nekaj pomembnih vidikov, da ne bi imeli ustreznih ukrepov, da bi se recimo lotili zaskrbljenosti Velike Britanije, Švedske in tako dalje. Ampak to, kar imamo uh, pred nami, je ustrezno. V prihodnje pa moramo biti pozorni uh, nad tem, da uh, oblikujemo novo zakonodajo, zakonodajo v zvezi s tem in eh, torej v tej fazi bi se morali posvetiti nekemu vidiku. Kar želimo imeti vsi tudi v, tem, eh, v tej skupščini je imeti ustrezne predpise za zagotavljanje blaginje naših živali in tudi njihovega zdravja. In eh, torej poročevalec, ki se je posvetil tej temi, moram reči, da je s svojim poročilom zadovoljil vse, vse naše skrbi in upam torej, da se boste pametno posvetovali in tudi široko posvetovali glede na to, kaj potrebujemo v novi zakonodaji, kar zadeva prevoz hišnih živali. Tukaj ne govorimo o kmečkih živalih, ampak govorimo enostavno o hišnih ljubljenčkih. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod, gospa Ulskvok, minuto in pol. Herr Tolman, Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Komisija je predlagala dober predlog, da eh, spremenimo uredbo, kar zadeva pogoje za premik hišnih živali in sem zadovoljna, da da imamo daljše obdobje za določene države, vključno s Švedsko, da ohranja svoja strožja pravila na tem področju proti boleznim, kot je naprimer steklina. Torej, to, kar ugotavljamo, je, da brez te priložnosti za poseben nadzor in posebno kontrolo bolezni, kot je ehinokokoza, bi a, lahko bi, bi se lahko začele širiti tudi na švedskem, kjer bi lahko oškodovale svobodo eh, pretoka eh, za državo, kot je tudi švedska. Torej, bi se vam želeli zahvaliti, ker eh, ste poskrbeli za to začasno rešitev in da so jo omogočili tudi zaradi prizadevanj poročevalcev in drugih. Hvala lepa, zdaj pa gospa Childers predsedujoči, naj se zahvalim kolegu, kolegici Debron za to poročilo. Prišlo je tudi do primera, do smrtnega primera lansko leto v Veliki Britaniji in to nas opozarja na nevarnosti uh, stekline na Irskem. Prišlo je torej do napada uh, na to žensko tudi zaradi uh, boja med dvema psema uh, in uh, prišlo je tudi do podobnih primerov zaradi uh, uvoza uh, nekaterih živali. Steklina je stara bolezen, ki je uh, eh, nažalost velikokrat smrtna. In včasih prihaja do primerov, ki niso daleč od naših uh, domov. Zaradi tega imamo zelo strikten, zelo strok sistem, kar zadeva uvoz uh, živali, zato da uh, ohranimo našo državo prosto te um, bolezni dejansko prišlo je do podaljšanja tega prehodnega obdobja do konca naslednjega leta, ampak bi potrebovali še dodatne varovalke, bodi si kar zadeva človeško, kar zadeva tudi živalsko zdravje. Ne samo kar zadeva steklino, ampak tudi kar zadeva naprimer vprašanje eh, klopov eh, oziroma druge bolezni, ki niso prisotne na našem ozemlju. Na tak način eh, bomo okrepili boj proti steklini po celi Evropi. Zaradi tega menimo, da je je ta primer izredno nujen in, tega ne sme, na, in na to ne smemo pozabiti. Sedaj pa prehajamo na postopek um, pritegnitve pozornosti. Imam tri govornike na seznamu, gospod Mikolašek. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Par, važene kolegine in kolegovja. Soglasim z dopolnjujočim navrhom k narjadenju. Dragi komisar, soglašam z zahtevo po uh, veterinarskih pregledih, ki naj zagotovi bolje prehod živali prek meja. Sicer eh, soglašam eh, s tem, kar je zapisala poroševalka, kaj ti poročilo je zelo kakovostno, bodi si, bodi si kar zadeva tudi predpise za eh, cepljenje proti steklini, tudi kar zadeva ukrepe proti drugim boleznim. Mislim, da ti koraki bodo privedli k harmonizaciji pravil v notranjem trgu na eh, ravni Evropske unije in eh, na tak način bomo izkorenili tudi nevarnost eh, stekline. Eh, ko eh, prenašamo, prevažamo živali, eh, je ta nevarnost na mestu in torej podpiram poročilo. Sicer pa, naprimer, če govorimo o Grčiji, tam imamo nekatera pravila, ki so bolj stroga. Ti sistemi temeljijo na preventivnih ukrepih in upoštevajo specifiko posamezne države. Hvala. Hvala lepa, naslednji govornik, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej čestitke gospe poročevalki za opravljeno delo. Prav tako čestitam vsem tistim, ki so prispevali k doseženemu kompromisu. Veseli me dejstvo, da lahko še naprej izvajamo zaščitne ukrepe proti steklini, a da nam to obenemo mogoče tudi to, da zagotavljamo možnost premikanja hišnih živali znotraj celotne Evropske unije po letu 2011. Ta sistem je zelo dober in eh, zagotavlja tudi učinkovit eh, odziv na pomisleke nekaterih držav glede določenih bolezni. Mislim, da kar zadeva delegirane akte, bi morala komisija sodelovati s strokovnjaki iz držav članic, iz nevladnih organizacij, iz nacionalnih parlamentov. Prejeli smo tudi pisno zagotovilo, da to vrstna rešitev ne bo presedan za uporabo oziroma sprejemanje delegiranih aktov v prihodnosti. Upamo torej, da bo do pozitivne izkušnje upoštevane pri prihodnih delegiranih aktov. Hvala lepa, gospod Mölzer, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Prizadevanja Evropske unije, da bi izkoreninili ali vsaj omejili bolezni živali, e, to je nekaj, kar je hvale vredno. In prav tako je pomembno, da se čezmejni turizem omogoča tudi e, osebam, ki imajo hišne živali. E, evropske aktivnosti na področju vakcinacije, elektronska identifikacija, potni list za živali, vse to so smiselni ukrepi, ki vse skupaj lahko olajšajo, vendar pa je tako, in to vem iz naših avstrijskih izkušenj, da prihaja tudi do uh, določenih elementov, ki to ogrožajo. Naprimer, nedovoljen uvoz iz eh, držav vzhodne Evrope in tudi iz držav izven Evrope, vse to lahko predstavlja nevarnost in lahko pomeni unos eh, novih bolezni. Prav tako, običajno divje živali ravno eh, ne prehajajo meje na mejnih prehodih in zato bo tudi tukaj na tem področju potrebno uvesti določene dodatne ukrepe. Hvala lepa, mislim, da a, sedaj moram predati besedo gospodu komisarju. Izvolite. Predsedujoči, Gospe in gospodje, mislim, da smo lahko vsi ponosni na hiter napredek eh, tega svežnja, ki je bil izpeljan v težavnih okoliščinah. 18-mesečno podaljšanje prehodnega režima, ki urejuje eh, pretok eh, hišnih živali v Evropski uniji, bo dal državam članicam, da se prilagodijo režimu, ki velja v preostalih državah Evropske unije. Naj potrdim, da komisija ne namerava predlagati dodatnega podaljšanja tega prehodnega obdobja. Hkrati eh, bo to omogočilo komisiji, da pripravi celosten predlog, katerega namen je revidiranje uredbe v celoti in predvsem s tem, da stari komitološki postopek uskladimo z duhom in se črko Lizbonske pogodbe. Moram se oglašati s tem, da je to pomemben svežen za evropske državljane in sem zadovoljen, da smo prišli do uspešnega zaključka. Hvala. Hvala lepa, gospod Debrun, imate še na voljo nekaj minut. Hvala lepa. Naj dam dobrodošljico komisarju Dalju v Evropskem parlamentu in eh, naj tudi se eh, naj tudi izrazim eh, zadovoljstvo nad tem, da imam priložnost, da sodeluje s komisarjem Daljem. Eh, sicer naj soglašam z njim, eh, ko je povedal, da je ta vsebina bila usklajena z komisijo in dejansko mnogi so se izrazili za priporočila, nekateri so se izrazili tudi proti, vsekakor pa. Potrebujemo znanstveni pristop, tako kot smo se tudi tega držali v tem poročilu. In tudi na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo eh, v zvezi s steklino eh, v različnih državah članicah. Komisija se je držala previdnostnega pristopa in to je zelo dobrodošlo. Predvsem v trenutku komisija izčrpuje sredstva za um, progr evropske programe cepljenja proti steklini v Evropski uniji. Tako kot je povedal komisar, z uh, tudi priporočenim datumom uh, bo infrastruktura na red in uh, tudi uh, osebje bo ponovno uh, prekvalificirano. Sistemi za nadzor bodo razširjeni ta do konca leta 2011. In imeli torej bomo ukrepe za pretok živali v Evropski uniji, ki bodo že usklajeni in tako ljudje bodo lahko potovali on stran meja v Evropski uniji s svojimi hišnimi živali. To, da prehodni sistem bo omogočil določenim državam članicam, da imajo strožje predpise v tem obdobju. Torej, še enkrat ne se zahvalim vsem, ki so mi pomagali pri tem zapletenem delu. Včasih eh, je bilo res težko delo, ampak vsekakor vredno. Hvala lepo vsem vam. Um, Hvala lepa, gospod Debren. Zahvaljujem se tudi kolegom, ki so spregovorili in gospodu komisarju. S tem zaključujemo razpravo. Glasevanje bo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisarja.